Dober dan, drage kolegice in kolegi. Prosim vas, da sedete na svoja mesta. S tem odpiramo plenarno zasedanje. še enkrat dober dan vsem. Želim vas obvestiti, da sem prijel strani političnih skupin in neopisanih poslancev imenovanja za odbore parlamenta in sicer v skladu s členom 209 poslovnika. Seznam članov odborov je objavljen na spletni strani plenarnega zasedanja. Sedaj pa sledi um, izvolitev kvestorjev Evropskega parlamenta. Eh, naslednje osebe kandidirajo za to funkcijo. Monika Benova, Žilboji, David Kaza, Karol Karski in Ann Sander. Kandidati so potrdili, da sprejimajo te kandidature. Ker je, š, ker število kandidatov ni više od eh, funkcij, ki jih bomo dodelili, predlagam, da jih sprejmemo z aklamacijo, s ploskanjem in sicer eh, s, v skladu s prvim členom poslovnika. E Se pravi, da vi sono devo chiederlo vi sono ali kdo želi tajno glasovanje mm, recimo da temu ni tako s tem so kandidati izvoljeni za kvestorje evropskega parlamenta in jim čestitamo k izvolitvi Ehm, vendar ehm, glasovati moramo kljub temu. In sicer, da dodelimo vrstni red, zato moramo glasovati, da um, opredelimo ta vrstni red, kako se dodelijo glasovi posameznim kvistorjem. S tem, da um, glasujemo o zaporedju. In sicer je to tajno glasovanje za izvolitev kvestorjev. Mnogi, ki so včeraj bili v avli, so navajeni, so vajeni tega tajnega glasovanja, vendar moramo kljub temu to še enkrat preveriti. In zato je sedaj najprej poskus glasovanja z nekaj eh, imen pevcev, tako da bomo videli, ali ta sistem sploh deluje. Torej, tu se bodo sedaj pojavila imena eh, znamenitih oseb eh, in eh, s kursorjem potem lahko izberete ime in ko eh, se začne glasovanje, ko se bo začelo glasovanje, boste lahko izbrali tudi eh, vrstni red teh kandidatov. Torej, poskus najprej. Ali ste vsi glasovali? Prosim vas, da glasujete, tako da bomo previdili, da bomo izvedli ta poskus volitev. Se opravičujem. Torej, morate izbrati pet od osmih kandidatov. Eh, izmed eh, torej imen, ki se bodo pojavile na tem ekranu. Eh, Eh, kaj dodeli, dodelimo lahko pet eh, kandidatov, zato morate najprej glaso, na, najmanj glasovati za tri, drugače vaš glas ni veljavn. Um, torej, pet jih lahko, uh, za pet lahko glasujete, ampak najmanj za tri. Glasujemo. Ali ste vsi glasovali? Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Torej, 559 jih je glasovalo, 86 neveljavnih glasov ali praznih, 473 s tem veljavnih glasov in s tem so pevci, ki ste jih izbrali, tudi izvoljeni. Torej, ta eh, poskus je na vsak način funkcioniral. In sedaj bomo glasovali o naših kandidatih za kvestorje Evropskega parlamenta da jih bomo lahko razvrstili po vrstnem redu, kako, po katerem jih boste izbrali. Pet uh, mest lahko dodelimo, najmanj tri, za tri morate glasovati, drugače vaš glas ne bo štev. In s tem se začenja glasovanje. Ali ste vsi glasovali?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 Konec glasovanja. Petsto štiriinsedemdeset oddanih glasov, enainsedemdeset praznih ali neveljavnih, torej eh, petsto tri glasovi štejejo in s tem štiristo sedem glasov je bila izvoljena Ansandar. Sekunda. Druga gospa Binova 391 glasov. Enako število glasov 391 je prijel poslanec Kaza. 317 glasov je dobil gospod Žil. In 261 glasov gospod Karski. Čestitamo vsem izvoljenim kvistorjem v skladu z 18. členom poslovnika smo s tem določili tudi brstni red kvestorjev. Um, in to bo sporočeno tudi vsem predsednikom evropskih inštitucij preko konference predsednikov. In sedaj prekinjamo zasedanje in bomo nadaljevali ob 10.30 uri. V skladu z 18. členom poslovnika se vrstni red eh, določi eh, tako, kot smo storili. Eh, in vidimo se čez eh, torej, če, v kratkem času spet v dvorani.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 invito i colleghi a prendere posto. Dragi colleghi, prosim da se usedete in zasedete svoje mesta. Riprendiamo la seduta. Zasedanje se pričenja. Na dnevnem redu imamo sklepe zasedanja Evropskega parlamenta sveta, izjave Evropskega sveta in komisije o sklepih za sedine 20. in 21. junija 2019. Začeli bomo tako, da bomo besedo kar predali predsedniku Tusku v imenu sveta. Izvolite, gospod predsednik, imate besedo. Pozdravljam tudi komisarja Tusku. Ševčoviča, ki je danes tukaj z nami. Izvolite. Grazie, presidente. Dear president, dear members of the... Spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, kot prvo vam želim čestitati poslancem tega zbora in eh, predsedniku za izvolitev vsekakor upam na dobro sodelovanje med našima institucijama. Evropski parlament predstavlja evropsko demokracijo s svojimi neposredno izvoljenimi poslanci in spet drugi vidijo Evropski svet kot tak zaradi velike demokratične legitimnosti, ampak takšni spori nimajo prav veliko smisla, kajti obe instituciji sta demokratični. Na koncu koncev moramo delati v medsebojnem spoštovanju in sodelovati drug z drugim, kajti le na ta način lahko gradimo zaupanje in Evropo spreminjamo na bolje. Zato, prednje je Evropski svet predlagal novo vodstvo Evropske unije, veste, da sem se sestal z vašimi predstavniki večkrat. In to ne le iz spoštovanja do vas, ampak v prvi vrsti zato, da se prepričamo, da so odločitve, ki jih sprejemamo, resnično naše skupne odločitve. Odločitve nam je uspelo sprejeti pravočasno, bistveno hitreje kot pred petimi leti in menim, da je naša izbira dobra. Prvi krat v naši zgodovini Evropski svet predlaga dve ženski in dva moška na vodstvene položaje ključnih evropskih institucij. To je zelo pozitivna sprememba. Evropa ne le, da govori o pomenu žensk, ampak dejansko izbira ženske za ključne položaje. In upam, da bo to navdahnilo številne ženske, številne dekleta, da se borijo za svoje svoja prepričanja in eh, svoja hotenja. Spoštovani prijatelji, v procesu teh nominacij sem bil v tesnem eh, stiku tudi z vodstvom skupine Zelenih, še posebej z Ska Keller in Filipom Lamberjem. In prepričan sem, da sodelovanje z zelenimi in njihovo, njihova vključenost v organih odločene v EU služi ne le vladajoči koaliciji, temveč Evropi kot celoti. In zato pozivam vse partnere naj vključijo tudi zelene v ta imenovanja, čeprav še nimamo voditelja v Evropskem svetu iz te stranke. Upam, da bo nova imenovana Ursula von der Leyen tudi prisluhnila temu mojemu pozivu in vsekakor ji bom to sporočilo danes tudi sam osebno neposredno prenesel. Kot veste, v številnih državah zeleni oziroma zelena barva tudi simbolizira upanje in svobodo in sam menim enako. Glede različnih senzibilnosti v Evropi naj omenim tudi enotnost in eh, zemljepisno ravnovesje. Kot veste, sem se zelo zauzemal za ohranjanje evropske enotnosti v preteklih letih, pa naj gre za solidarnost za Ukrajino, pomoč Grčiji, migracijsko krizo ali pogovore o brexitu. Včasih smo bili bolj uspešni, včasih manj, ampak konec koncev nam je vedno uspelo ostati skupaj. In to zato, ker naši voditelji resnično razumejo moč te enotnosti. Jasno je, da le združeni in enotni lahko delujemo kot protivtež najmočnejšim globalnim akterjem. Na našem zadnjem vrhu nam je uspelo tudi skleniti soglasje. Trajalo je tri dni, kajti pripričati sem se hotel, da bodo vse države članice, male ali velike, ne glede na to, iz katerega konca Evrope prihajajo, vključene v odločanje o prihodnem vodstvu EU. Seveda je še vedno kar nekaj možnosti za izboljšanje, še posebej kar zadeva predstavnike iz vzhoda Evrope, ko gre za celokupno arhitekturo, celokupen ustroj vodstvenih položajev. Sploh glede na to, da je bilo marsikaj povedanega tudi glede zemljepisne uravnoteženosti tudi v tem zboru. Evropski svet je obravnaval tudi številne druge teme, ampak eh, naše sklepe nedvomno že poznate, ste jih prebrali, zato ne bom tratil vašega časa z njihovo osebino. Še enkrat hvala lepa in vso srečo vsem. Hvala, predsednik Tusk. Sedaj ima besedo komisija in sicer komisar Šeščovič ima besedo. Hvala lepa, gospod predsednik Evropskega parlamenta, spoštovani predsednik sveta, spoštovane poslanke in poslanci. V veliko čast in veselje mi je, da v imenu predsednika Junkerja lahko nagovorim ta zbor na prvem plenarnem zasedanju v tem novem mandatu. Govorili smo o funkcijah, o imenih v zadnjih dneh in nočeh, pogosto traja kar nekaj časa, da najdemo pravo ravnovesje in pravi kompromis in eh, vredno se je potruditi in najti prave ljudi za prave funkcije, ko gre za prihodnost naše unije za naslednjih pet let. In zato sem nadušen nad eh, tem, da je ta zbor izvolil predsednika Sasolja na verjetno najtežjo funkcijo od vseh. Tako da, spoštovani predsednik, čestitke in čestitke seveda tudi vsem poslancem in poslankam v Evropskem parlamentu ob uspešni izvolitvi. Prav tako izražam čestitke ne le v svojem imenu, ampak tudi v imenu predsednika Evropske komisije in v imenu vseh kolegov, komisarjev in komisark. Naj poudarim, da se vsi veselimo zelo tesnega sodelovanja z prav vsemi vami. Enako velja tudi za vse kandidate, ki jih je imenoval Evropski svet, vključno z predsednico Evropske komisije, Kandidatka za to funkcijo je gospa Ursula von der Leyen, ki ima vse potrebne kvalifikacije za vodenje te institucije. Seveda bo ta zbor tu imel končno besedo in priložnost za razpravo o tem bomo imeli v prihodnih tednih. Ampak ta Evropski svet ni zadeval le ljudi in osebnosti, ampak je zadeval tudi naše strateške prioritete za prihodnih pet let. In veseli me, da lahko poročam, da je v veliki meri veliko skupnega našima dvema institucijama. Naj podarim dvoje. Kot prvo, socialna razsežnost. Bolj kot eh, kdajkoli prej moramo zdaj zagotavljati enake možnosti vsem v časih, ko se evropejci soočajo z številnimi tranzicijami, ekonomsko, ekološko, digitalno, vse to ima globoke posledice za naše vsakodnevno življenje. Prav tako pa je eno vprašanje, vprašanje podnebnih sprememb. Najbolj ponosen sem bil, ko sem eh, kot komisar imel to čast, da sem lahko v imenu Evropske unije podpisal verjetno najpomembnejši sporazum v nedavni zgodovini. Pariški sporazum, ki smo ga podpisali v New Yorku. In eh, ta zbor zelo dobro ve, da je to ena ključnih prioritet za komisijo in vsi veste, kako zelo smo se vsi skupaj trudili, da bi skupaj z vami v zadnjih petih letih dosegli rezultate in izpolnili naše zaveze. Danes lahko mirno rečemo, da je naša prva velika ekonomija v svetu, ki se je zavezala zniženju toplogrednih, eh, izpustov toplogrednih eh, plinov za vsaj 40 eh, odstotkov v primerjavi z letom 1990. Veste, da smo skupaj s vašo pomočjo storili marsikaj za to, da bomo ta cilj dosegli do leta 2030. Prav tako lahko povemo, da je to najbolj ambiciozen prispevek katerekoli velike ekonomije, velikega gospodarstva v svetu in zdaj imamo tudi ustrezno zakonodajno podlago za doseganje teh rezultatov. Če želi Evropska unija še naprej biti vodilna, morajo vse države članice slediti svojim besedam z dejanji, če želimo doseči cilje za leto 2040. Ampak podnebne spremembe se leta 2040 ne bodo kar tako ustavile ne glede na to, ali mi dosežemo svoje cilje ali ne. In ravno zato mora Evropa zelo jasno sprejeti zavezo, da bo šla po poti podnebne neutralnosti in ta cilj dosegla do leta 2050, kot je to lani predlagala komisija, kot je to podporil parlament in kot to potrjuje tudi velika večina v Evropskem svetu. Čistejši planet za vse nas je v interesu vseh nas. Konec koncev tudi v ekonomskem interesu, vključno s tisto malo manjšino držav članic, ki še niso popolnoma zavezane tem našim skupnim ambicijam. Zato smo sprejeli odločitev, bomo vsaj 25 odstotkov naslednjega dolgoročnega proračuna namenili podnebnim ukrepom. In eh, ravno zato smo tudi sprožili strategijo trajnostnega financiranja kot sestavni del Unije kapitalskih trgov, da bomo na ta način lahko kanalizirali tokove zasebnega kapitala na bolj učinkovit način v bolj trajnostne investicije. Ampak nobenega od teh ciljev ne moremo doseči v Evropski uniji, če ne bomo imeli pravega denarja na voljo ob pravem trenutku. In zato ustrajam, da moramo še vedno doseči dogovor o prihodnem večletnem finančnem okviru in to še letos jeseni. In pa pričam sem, da boste tudi vi, spoštovane poslanke in poslanci, prioritetno zaključili pogajanja s finskim predsedstvom. Voljivci so na evropskih volitvah zahtevali učinkovito Evropo. Evropo, ki lahko deluje učinkovito in uspešno in to vemo, da se lahko zgodi le, če bo proračun sprejet pravočasno. To zahteva voljo in pripravljenost na kompromis na vseh straneh. Če pogledamo na desetine tisočev raziskovalcev v uh, Evropi, na tisoče in tisoče študentov programa Erasmus, na tisoče in tisoče inovacijskih eh, in raziskovalnih projektov. Vse to lahko še naprej funkcionira, le če bomo imeli proračun tudi 1. januarja 2021. In ko že govorimo o denarju, na Evropskem svetu se je izkazalo, kako je naše trdo delo zadnjih eh, let za poglobitev denarne in gospodarske unije že dalo jasne rezultate. Zdaj imamo povprečno stopno inflacije 1,8 odstotka odstotka v evroobmočju. Evropske banke so zdaj bistveno bolj stabilne, kot so bile pred finančno krizo. Blizu 20 odstotkov skupnih eh, izdatkov zdaj pokrivajo last, pokriva lasten kapital, v primerjavi samo desetimi odstotki pred krizo. In tudi delež slabih terjatov smo več kot razpolovili od leta 2014 in smo že blizu predkrizni ravni. Ampak eh, zdaj ni čas, da sedimo na lovorikah čaka nas še kar nekaj dela, da izpopolnimo denarno in gospodarsko unijo. Proračunski instrument za konvergenco in konkurenčnost je pomemben korak v smeri proračunske postavke za evro. Zagotoviti je potrebno uspešno upravljanje tega območja. Prav tako je treba več postoriti, kar zadeva pogodbo o evropskem mehanizmu stabilnosti, da bo ta verodostojen in učinkovit in vse čas ga je seveda treba vključevati v pravo unije. Prav tako potrebujemo eh, enoten sistem jamstev za vloge, kajti ne moremo čakati na naslednjo krizo, preden bomo končno dosegli napredek pri tem ključnem vprašanju. Veliko dele nas torej še čaka in veseli me, da na tem plenarnem zasedanju z vašim delom resnično začenjate. Poslanke in poslanci, naj zaključim s par besedami o še nekaterih drugih zadevah, ki smo jih obravnavali na zadnjem Evropskem svetu. Najprej naj ponovno izpostavim našo popolno podporo Cipru v luči eh, nezakonitega eh, vrtanja Turčije v iskanju nafte. Že v Sibiju je predsednik Juncker dejal, da je, kar se tega vprašanja tiče, Ciprčan in eh, vsi smo soglasno dejali, da smo v tem kontekstu ciprčani. In v duhu solidarnosti zdaj delamo na konkretnih ukrepih, ki jih lahko izvajamo in prepričan sem, da bomo storili to, kar moramo storiti in Evropa bo vsekakor popolnoma solidarna s Ciprom. Ne morem omenjati Cipra, ne da izrazim sožalje družini predsedniku Demetrisa Kristofisa, ki je bil tako zavezan Cipru in Evropi, kot smo mi. Glede Zahodnega Balkana naj povdarim zavezo komisije o jasni in verodostojni perspektivi EU za to regijo. To je najboljši način, kako zagotoviti stabilnost v regiji, to je najboljši način za premoščanje bilateralnih težav in tudi za ohranjanje reformnega zagona, ki ljudem v regiji tako zelo dobro služi. Države članice so odločitev o pristopnih pogajanjih za Severno Makedonijo in Albanijo preložile na oktober. Komisija je še vedno pripravljena na odprte pogovore glede doseženega napredka, v mestnem času pa je ključnega pomena, da obe državi in regija ohranjajo ta zagon. Te reforme, ta prizadevanja so v prvi vrsti pomembna za državljane te regije. Gre za izgradnjo družbe, ki temelji na poštenosti in spoštovanju vladavine prava. Evropska unija bo podprla vsa prizadevanja, ki gredo v to smer. In ne na zadnje, naj izpostavim tudi našo polno in eh, neumajno podporo Ukrajini. Spremljamo razmere na vzhodu te države zelo natančno in še naprej bomo zahtevali popolno implementacijo sporazuma iz Minska. To mora biti prioriteta številka ena. Evropska komisija bo to sporočilo tudi jasno ponovila v Kijevu na naslednjem vrhu EU-Ukrajina in sam bom tudi storil vse, kar je v moji eh, moči osebno, da poskrbimo za kontinuiteto dolgoročnega tranzita plina preko Ukrajine in eh, naj vam eh, tudi povem, da bodo prihodna trilateralna pogajanja med Rusijo, Ukrajino in EU pod mojim eh, vodstvom potekala že septembra. Spoštovani predsednik in eh, spoštovani predsednik sveta, hvala lepa vsem. Hvala, najlepša hvala podpredsednik Ševčovič. Sedaj pa ima besedo Gonzales Pons v imenu ELS-a. Izvolite. Hvala za besedo. Dovolite mi, da najprej čestitam predsedniku Za soljo, za njegovo izvolitev dobili ste večinsko podporo, sedaj pa imate na voljo dve leti in pol in prosim, da ne pozabite na podporo, ki vam jo je izkazala moja politična skupina. Poleg tega bi se seveda rad zahvalil tudi Tajanju za njegovo delo, pozdravil bi rad nove, pa tudi stare, izkušene poslance, kajti naša naloga je, da zastopamo evropske državljane. Smo namreč edina neposredno izvoljena evropska institucija. Poleg tega moram tudi povedati, da nam svet ne mora govoriti, kako moramo poslovati in delati tukaj v, v parlamentu. To je moje sporočilo svetu glede skrajnežev. Ne vem, če so danes tukaj, ampak vseeno bi jim rad sporočil, da mi ne bomo nikoli podprli izstop Združenega kraljestva. Tukaj govorim v imenu moje politične skupine, ki se bori za Evropsko unijo. Mi smo ustanovili Evropsko unijo. Za razliko od drugih smo mi vedno žrtvovali marsikaj tako, da smo lahko dosegli tudi kompromisne rešitve. In seveda to je skupina Vebra, ki seveda računa na našo pomoč. Poslanec Weber namreč pooseblja duh evropske demokracije na pravem svetu. Evropska unija mora biti demokratična, ne sme samo zgledati, da je demokratična. Mi smo ustanovili koncept vodilnega kandidata, kajti verjamemo, da morajo naši državljani vedeti, kdo jih bo vodil. Res si želimo volitev in si želimo, da se odločitve sprejmejo na volitvah, ne za zaprtimi vrati. Uh, In seveda še enkrat moram povedati, da svet ne sme tukaj pravzaprav nam narekovati, koga bomo izvolili za predsednika oziroma za predsednico komisije. Mi pa bomo seveda podprli kandidata, ki ga podpre svet. Po drugi strani pa seveda lahko tudi podpremo tistega, ki je bil dejansko izvoljen na evropskih volitvah smo politična skupina, ki je ponosna tudi na to, da bo Ursula von der Leyen prva ženska, ki bo na čelu Evropske unije in da bomo imeli seveda tudi njo, ki bo vodila Evropsko unijo. In upam, da bomo z njo tudi zelo dobro sodelovali. Upam, da bomo lahko tudi v prihodnosti imeli razmislek o Evropski uniji in seveda to moramo storili v duhu preglednosti. Ko govorimo o samem konceptu vodilnega kandidata, ne govorimo o tem, da gre tukaj za eno žensko oziroma za enega moškega. Gre za pregledno za demokracijo. Svet ima seveda pravico, da nam predlaga kandidata. To je skladno z pogodbami, ne more pa ignorirati vseh kandidatov, ki so jih evropski državljani izvolili na volitvah. Predsednik Tusk, vi prihajate iz vzhoda Evropske unije, ampak sedaj, ko ste predstavili nove kandidate, v tem svežnju nimamo nikogar iz vzhode Evrope. Res, spodkopali ste dejansko ugled vzhodne Evrope. Potem lahko spogledamo si tudi samo strukturo Evropske komisije. Zanima me, kdo bo pravzaprav komisar oziroma komisarka Evropske unije. Vse to, kar ste določili, ni skladno z pogodbami. Vi sedaj nam govorite, koga bomo mi izvolili. potem nam tudi govorite, kako bomo porazdelili to predsedstvo, se pravi dve leti pa pol oziroma pet let, potem pa ste tudi glasovali o položaju za Evropsko centralno banko. Po mojem mnenju je to slabo politično upravljanje in tako ste dali zagon skrajnežem in populistom in nacionalistom. Res ste slabo izpogajali vsa ta mesta. Ne na zadnje pa tega tudi ne morete storiti, kajti marsikaj je tudi neskladno z ustavnimi sodišči. Lahko pa na koncu tudi povem, da je dobro, da je včasih sama pogodba precej ohlapna, drugače bi bila danes komisija dejansko v zelo slabem položaju. Mi se moramo odločiti, kdo bo odločal o prihodnosti Evrope.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 Dragi poslanke, dragi poslanci, državljani Evropske unije so na maja poslali zelo jasno sporočilo. Zaupajo v Evropsko unijo, ampak želijo jo spremeniti. Moja politična skupina se je zavezala, da bo to storila. Prevzeli smo tudi odgovornost. Kdo pa lahko seveda vodi te spremembe? Franz Timmermans, po mojem mnenju. Tudi zaradi tega, ker smo ga pravzaprav. Prav izvolili v samem sistemu vodilnega kandidata. To je recimo en razlog za to. Drug razlog, ki je tudi zelo pomemben, pa je naslednji. Naš kandidat pravzaprav brani vladavino prava in demokracijo. Mi bomo še bolj garali za to, da se te pravice spoštujejo. Ne smemo pa pozabiti na zelo pomembno politično vprašanje. Gre za skladnost in legitimnost. Ne morete sem priti in pravzaprav nam povedati, da nam bo svet govoril, kako bomo pravzaprav glasovali v Evropskem parlamentu. To ni skladno za samo pogodbo. Imam pa še eno vprašanje. Gre za neko temeljno načelo. Gre za človeško dostojanstvo to janstvo in če bomo seveda upoštevali to načelo, moramo tudi govoriti o glavnih politikah v Evropski uniji, kako lahko spoštujemo človekove pravice v Evropski uniji, ali smo sploh v položaju, da zagotovimo, da se uh, temeljne svoboščine v Evropski uniji sploh spoštuje. Se pravi, ko govorimo o politiki in ko govorimo o tem, kako bomo pravzaprav vodili spremembe v Evropski uniji, vam lahko tudi povem, da sem res vesela, da so italijanska sodišča iz pripora spustile kapetanko ladje LifeWatch 3. Res moramo ohraniti razmejitev pristojnosti, tako da bomo zagotovili vse te pravice in svoboščine. Solidarnost je zelo pomembna v Evropski uniji. Ne smemo kaznovati tistih, ki rešujejo življenja ljudi na morju. To ne more biti neko kaznivo dejanje. S tem bomo osramotili pravzaprav temelje, na katerih stoji Evropska unija. Ko že govorimo o politiki in vsebini, ne bomo podprli kandidata oziroma kandidatko, ki ne bo uh, za to, da se okrepijo tudi socialne pravice skladno z gospodarsko rastjo. Ne smemo pozabiti tudi na okolje, kajti treba je povedati, da se sedaj soočamo z hudimi podnebnimi spremembami, ki so neizpodbitno dejstvo, zato bomo zelo zahtevni glede nove agende komisije. Komisija mora seveda poskrbeti za prevično prehod trajnost in tudi za pravičen prehod do novega trajnostnega razvoja. Poleg tega moram tudi povedati, da moramo spoštovati pariški sporazum. Parlament je vedno pozival svet in komisijo, da sta še bolj ambiciozna. Sveda bom sedaj čestitala tudi Finski, ki je sveda podala zelo dobre predloge za novo trajnostno Evropo. No, ko že govorimo o politiki, potrebujemo seveda več gospodarske rasti. Mi se bomo borili za to, da bomo lahko vse te namene porabili tudi zelo pomembna finančna sredstva. Potem pa še agenda 2030. Seveda treba je zmanjšati število tistih, ki živijo v revščini in ki pač uh, nimajo neke blaginje, kakor drugi državljani Evropske unije. Mi smo za osebe in gospodarska rast mora pomeniti blaginjo za vse, ne samo za določeno elito. Poleg tega moramo tudi spremeniti gospodarsko upravljanje. Potrebujemo gospodarstvo, ki bo solidarno in pravično. Zato je tudi treba spremeniti evropski semester, ki bo tudi vključeval cilje trajnostnega razvoja in stebr socialnih pravic. Poleg tega je tudi treba spremeniti monetarno unijo. Ne smemo čakati na novo krizo, da bomo spremenili in okrepili evro območje. Seveda tega pa ne bomo dosegli, če ne bomo sodelovali z mednarodno skupnostjo. Moramo imeti močno Evropo z okrepljenimi delovnimi in stebrami socialnimi standardi. Državljani imajo od nas seveda visoka pričakovanja, seveda moramo tudi zaščititi skupnost LGBTQ in se boriti tudi proti nadlegovanju. Enakost med spoloma je zelo pomembna. In seveda nasilje v družini je nekaj, kar moramo odpraviti, to je nekaj, čemu se moramo najbolj posvetiti v naslednjih letih. Ja, pa res, da moramo ukrepati sedaj. Tukaj smo, da bomo zgradili močno Evropo, ki bo temeljila na vrednotah enakosti, solidarnosti, trajnosti in pravičnosti. In to bomo seveda dosegli samo z sodelovanjem. Prosim, da sedaj upravičemo zaupanje naših državljanom. Najlepša hvala. Hvala, predsednica Garcia Perez, sedaj pa ima besedo predsednik Ciolos v imenu skupine Renew Europe. Najlepša hvala. Želel bi čestitati vsem kolegom, ki so bili izvoljeni na vodilna mesta v parlamentu, tudi vam, in izraziti upanje, da skupaj in skupaj z novo skupino Renew Europe bomo zagotovili, da se bo evropski, eh, glas Evropskega parlamenta bolj slišal. In zato potrebujemo najbolj eh, demokratičen proces imenovanja vodilnih eh, oseb v Evropski uniji lahko razpravljamo, o imenih lahko razpravljamo, o ravnovesju spolov, geografskem ravnovesju, ampak dokler nimamo transparentnega in demokratičnega procesa pri izbiri vodilnih kandidatov, ne bomo zadovoljni. Kolegi, ki so govorili pred menoj, so izrazili svoje mnenje, govorili so o tem, kako so bili izbrani ti ljudje. Predsednik, mi nimamo tukaj ravnotežja, nimamo geografskega, zagotovo nimamo geograf, geografskega ravnotežja. Vzhodna Evropa ni um, predstavljena, uh, kar, tako kot je bila zastopana, tako kot je bila, ko smo imeli vas, uh, gospod predsednik. In potrebujemo, eh, torej zagotoviti moramo, da se spoštujejo vse določbe pogodb in to je treba storiti na demokratičen način. Gospe in gospodje, ELS in SND, če želite resnično demokratičen duh in če želite resnično, da bi uh, bile ti seznami um, torej, da bi zastopali vse, potem moramo imeti čezmejne sezname in transparentne sezname, tako da bi o vseh kandidatih lahko glasovali vsi državljani, ne samo o nemških, eh, nemcih, samo o nemški. Eh, Nemci in tako dalje. Ampak vsak evropski državljan bi moral glasovati o vseh. In zato predlagamo. Uh, da bi to dosegli. Mi ne moremo čakati, da bi komisija ali parlament naredili nekaj. To je naša odgovornost in naša skupina Renew Europe bo predlagala svetu in komisiji Evropsko konferenco o demokratizaciji volilnega uh, procesa. To bo trajalo dve ali dve leti in pol in če bomo skupaj sodelovali s svetom in komisijo, nevladnimi organizacijami in državljani, bi lahko pripravili predloge o tem, kako bi izboljšali postopek, ki ga sedaj uporabljamo. E, gospod Gonzales Pons, povsod se strinjam z vami, gospa Irače Garcia Perez, strinjam se, potrebujemo ljudi, ki dejansko in iskreno zastopajo Evropo in evropske ideje in uh, svet bi moral izbrati takega človeka. Mi pa moramo delati na tem postopku. Izmenjati si moramo za misli. Prepozno je, ko, je, ko se je svet že odločil in sedaj v tem mandatu moramo to storiti, zato da bomo na naslednjih volitvah že imeli mehanizem, ki, s katerim, za katerega sta se dogovorila parlament in svet in države članice. In ne smemo več tratiti časa, pokazati moramo evropskim državljanom, da smo sposobni sprejemati odločitve in jih zastopati. To predlagam in upam, da bom dobil vašo podporo. Imamo dovolj časa do naslednjih volitev, zato da izpeljemo ta postopek. Drugič, evropske vrednote in vladavina prava ter uh, spoštovanje človekovih pravic. Z našega vidika so stvari, o katerih se ne moremo pogajati. In to je sestavni del demokracije. Zelo pomembno je, da v tem sklicu, v tem mandatu pripravimo vrsto načel za varstvo vladavine prave človeku in človekovih pravic in da vzpostavimo tudi nek mehanizem sankcij, ki bo veljal za vse države članice mehanizem preprečevanja, ki bi vsaki državi pokazal, kaj pričakujemo od nje in kaj se ji zgodi, če krši vladovino prava. Ravno tako moramo naglo imenovati Evropskega javnega tožilca. In to moramo narediti čim prej, zato da bi zaščitili finančne interese Evropske unije pred goljufijami in korupcijo. In tako bomo spozna, poslali tudi sporočilo, da Evropska unija ne samo kaznuje, ampak lahko tudi prepreči in ima zato tudi mehanizme in orožje. Drugič potrebujemo novo vizijo, politično vizijo o ekoloških in socialnih zadevah. Imamo Eh, ekološko agendo in jasno je, eh, okoljsko agendo in jasno je, da moramo to uskladiti z ekonomskimi in socialnimi cilji. In sporočilo mora biti zelo jasno za bodočo komisijo glede naših ciljev v parlamentu. In v tem kontekstu moramo sprejeti novo strateško agendo, eh, za leto 2019 eh, do leta 2025. Potrebujemo pa tudi politično agendo, ki jo bomo določili tukaj v Evropskem parlamentu. In upam, da se bo ta proces nadaljeval do konca s tem. Ta se je, proces se je začel z proevropskimi strankami v Evropskem parlamentu, zato da bi določili prioritete. In Uh, uložili te prioritete tudi pri komisiji, bodoči komisiji. Tukaj mora imeti parlament ključno vlogo pri določanju teh prioritet in to je nekaj, kar se mora zgoditi sedaj pred imenovanjem uh, bodočega predsednika Evropske komisije. Sicer tvegamo da bomo zopet zamudili našo priložnost. In naša odgovornost je, da proevropske sile v tem parlamentu uležijo te predloge pri Evropski komisiji in da določimo strateške prioritete tega parlamenta. In to moramo storiti sedaj. Državljani Evropske unije namreč to pričakujejo od nas. In vse stvari moramo početi v imenu Evropskega parlamenta. Sedaj pa predsednik Lambert v imenu zelenih. Hvala lepa. Najprej dobrodošlica dvem tretjinam novih eh, poslancev in poslank, ki so tu prvikrat. Pred desetimi leti, ko sem sam bil tu prvikrat, vem, kako je bilo občutiti to, da kolektivno zastopamo 500 milijonov evropskih državljanov. Na svetovni ravni je to nekoliko eh, manj, le 7 odstotkov, ampak vendarle. Se boste spomnili, da smo 26. maja imeli volitve 200 milijonov evropejcev in evropej, ki so delovali na teh volitvah in eh, to je prva to vrstna transnacionalna demokracija. Eh, odziv na to mobilizacijo državljanov, kakor še nismo videli, sem si upal upati, da bomo skupaj lahko sklenili dogovor o spremembah. To bi zahtevalo veliko stabilno večino tu v tem zboru in da se na ta način lahko odzovemo na okoljsko, socialno in demokratično nujnost, ki nas čaka v smislu odločanja, tako da bomo lahko delali eh, skupaj. Na ta način bi potem skupaj izbrali osebo, ki izhaja neposredno iz volitev in da ga ustoličimo kot predsednika oziroma predsednico Evropske komisije. Torej, jasen projekt, verodostojna oseba z veliko večinsko podporo, ki izhaja iz eh, vrst zmagovalca volitev. Na ta način svet ne bi imel druge možnosti, kot da sprejme ta naš eh, dogovor. Sicer bi prišlo do neke sterilne konfrontacije, iz katere nikako ne bi svet išel kot zmagovalec. Evropski parlament bi kot še nikoli prej na ta način lahko izkazal, da je prvi izraz, demokratični izraz volje državljanov in državljank Unije. In na ta način bi tudi lahko izkazali jasno spremembo navrinčenosti nad politiko. To je tisto, kar sem si želel upati za prvo zasedanje. In na, eh, na ta scenarij se je več mesecev pripravljala naša skupina. Vse, kar smo se v preteklih eh, tednih angažirali v to smer. Čas ni bil na naši strani, pa vendarle, kjer je volja, je tudi pot. In eh, ravno tu, v Evropskem parlamentu, pa te volje ni bilo. Večina v tem parlamentu je raje sprejela pot, ki pomeni, da bomo zgolj izvrševali odločitve, ki jih sprejemajo drugot v svetu. Razen, seveda, če bodo zelo borbene izjave na levici in desnici prišle v realnost, ampak verjetno ne bodo. Pomembno je, da se pogovorimo o omenjenem projektu in o inkarnaciji letega. Eh, zdaj je pred nami nekakšen casting, kjer eh, težko lahko verjamemo, da bo privedel do sprememb, ki jih naši državljani pričakujejo. In čeprav je legitimno kritizirati še vlad in eh, držav, pa naj vendarle vsem tu povem, da če parlament iz te epizode izhaja šipkejši, potem se mora predvsem sam učiti iz vlastnih napak. Tu bi se rad zahvalil predsedniku Tusku za prijazne besede, ki jih je namenil moji skupini in to dokaj izredno. Verjamem v te vaše iskrene besede, ampak eh, vendar da ugotavljam, da okrog omizja v svetu, celo tudi tu v tem našem zboru, te volje vključiti našo ekološko družino v odločanje v prihodnih petih letih ni nekaj, s čemer bi se vsi strinjali, če se skromno izrazim. Ampak vendar ne bomo izgubili upanja kajti naše državljani v nas polagajo veliko upanja. V prihodnih petih letih bomo uporabili moč naših 75 poslancev in eh, naših ekip, da bomo imeli Evropo, ki bo bolj pravična, bolj trajnostna in bolj demokratična. Evropa, ki bo sposobna varovati naše podnebje, našo biotsko raznovrstnost, da bo Evropa tista, ki bo na prvem mestu, ki se bo borila za eh, socialno, davčno eh, in druge vrste pravičnosti da se bomo zauzemali za človekove pravice in za participativno demokracijo, na kratko Evropo, ki bo dostojanstvo vseh človeških biti videla v osrču svojih politik, vseh svojih politik, namesto da se osredotočamo samo na dobičke nekaterih. Odgovornost se ne monopolizira, ampak jo moramo deliti. In zato vsem tistim, ki v tej instituciji, v drugih evropskih institucijah, v državah članicah, v nacionalnih vladah, regionalnih, lokalnih oblasteh in predvsem v civilni družbi, Z vsemi temi, ki delijo iste cilje, se želimo povezati. In eh, moramo vedeti, na okoljsko, socialno, demokratično krizo, v kateri živimo, nas lahko predvsem tem reši le odločna sprememba. Prezidente Zani. Hvala, predsednik Lambert. Sedaj pa predsednik Zani v imenu skupine Identiteta in demokracije. Hvala, gospod predsednik. Pozdravljen predsednik Tusk. Še enkrat so evropske institucije ponudile predstavo, ki ni vredna državljanjem. Po volitvah 26. maja smo morda imeli majhno upanje, da bo prišlo do spremembe v metodah in programah, vendar pa smo bili razočarani. Ta predstava in uh, interinstitucionalni spor, ki se je odvijal v teh dneh, je nekaj, kar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 zavrgel metodo, ki je bila sporna, ki jo je parlament branil in sicer metoda vodilnega kandidata, špicen kandidate in danes parlament in skupine v parlamentu se pritožujejo, da v tem svežnju, so, za katerega so se dogovorili predsedniki vlad in držav, ni bilo spoštovanja. In tudi tukaj ste pokazali, da niste dosledni in da se besede ne pretvorijo v dejanja. Če parlament resnično želi spoštovanje in če želi eh, braniti metodo eh, vodilnega kandidate, potem morajo besedam slediti tudi dejstva. Če želitno, želite biti koherentni, potem morate glasovati proti kandidatki, ki jo svet eh, predlaga za predsednico komisije. Če boste to storili, potem boste dosledni. Sicer pa bodo, tako kot vedno, e, besede ostale samo besede in, videli, in dokazali boste, da ta parlament ni vreden nič in da nima besede pri evropskih odločitvah. Kar zadeva svežen, ki ga predlaga svet, in zagotovo pričakujemo programske smernice, ampak kot smo že povedali, um, ne pričakujemo nobenega, nobene spremembe, ki jih od nas zahtevajo državljani, ki so od nas zahtevali 26. maja. Ni nobene spremembe usmirjenosti, s katero bi lahko reš, rešili težave, s katerimi se soočajo evropski državljani. In Večina, ki je doslej vladala v Evropi, je, eh, ni bila uspešna. Danes je Evropa celina, ki najbolj počasi raste, ki zaostaja in to je posledica odločitev, napačnih odločitev teh institucij, ki niso pomagali državljanom, ampak so pogosto še zaostrile probleme. Eh, tema notranje varnosti, vsi tisti, ki smo bili navzoči tukaj v prejšnjem skrbi, sklicu, smo doživeli dve hudi drami, dva atentata in naši državljani danes ne morejo več varno se sprehajati po mestu in te institucije niso znale najti odgovore za to. Tretja točka pa zadeva upravljanje migracij in dokler ne bomo znali zaščititi naših zunanjih meja, dokler ne bomo zaščitili naših državljanov, te institucije ne bodo nikoli se uspele dogovoriti o tem, kako porazdeliti tiste, ki imajo pravico do vstopa v Evropo, ampak bo vedno obstajala nevarnost, da nas bodo preplavili migranti, velike količine, ki niso vzdržne. Naša skupina v naslednjih letih, kljub temu, da ta večina v parlamentu eh, je še enkrat se odločila, da ta institucija ni demokratična in je izključila tiste, ki predstavljajo skoraj 20 odstotkov poslancev v tej dvorani, bomo mi še naprej delali za to, da se bomo borili proti Evropi, ki je neuspešna, proti centralizaciji v Evropi in za to, da če se Evropa želi rešiti, mora izhajati iz nacionalnih držav, ki so edini prostor resnične demokracije. Mi bomo še naprej delali za to, da bi pod vprašaj postavili uh, retoriko, uh, ni nobene druge alternative, tako kot pravite, vsakič, ko je treba rešiti eh, probleme v Evropi, vedno več moči imajo birokrati, ki so daleč od državljanom. To pa ni Evropa, ki si jo želimo, ki jo želijo državljani. In če boste nadaljevali po tej poti, Evropa resnično tvega, da razpade. Razhajanja med institucijami, med državami članicah se poglabljajo in tako ne bomo šli v nobeno smer. Naša skupina bo izhajala iz te vizije, iz vizije Evrope, kjer države članice vodijo evropsko sodelovanje in ščitijo razlike, ki jih vi želite poenotiti z zakoni. Hvala, hvala predsednik Zani. Sedaj pa v imenu skupine evropskih um, konzervativcev in reformistov, gospod Legutko, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, in čestitke Mislim, da je najočitnejši skla, sklep iz zadnjega sveta to, da, da je mehanizem vodilnega kandidata mrtev. Mrtev in presežen. Še, še bolj uh, mrtev, kot je um, papagaj v skeču Monty Pythona. In ni mi žal, da je ta mehanizem mrtev. Nič v mehanizmu špi, špicen kandidatov ni v pogodbah, nobenega stavka o tem, niti ene same besede ni v pogodbah. In vem, da mm, pristop ljudi, številnih politikov tudi v tej dvorani do, do pogodb je bil vedno kavalirski, če se tako izrazim. Gospod Timmermans ni bil kandidat ljudi evropejcev. Gospod Timmermans je bil kandidat levega političnega establishmenta. In dobro je, da ga ni več in upam, da se ne bo vrnil. Kaj ti ta proces špicen kandidatov je želel koncentrirati moč v rokah političnega establishmenta, ni želel odpreti tega prostora za ljudi, ravno nasprotno. In imamo težave z pravili vse čas. Evropski parlament je imel stalno težave z spoštovanjem pravic. Včeraj smo imeli obsojenja vredeno predstavo, ki je pokazala, kako ljudje tukaj teptajo pravi, pravila. Predsednik Tusk, svet seveda nima pravice, da narekuje podpredsednika komisije. To je kršitev pravice. To je v rokah predsednika komisije. In Eh, zato nas svet ne sme kritizirati. Imamo pa tudi dobre novice. In dobra novica je od sveta, da, da vodilni predstavniki v EU niso dosegli tega, kar so želeli. Hoteli so naložiti nam, usiliti svojo strukturo državam članicam in pričakovali, da jo bomo mi ponižno sprejeli. No, to se ni zgodilo. In upam, da bodo se iz tega kaj naučili in da bo prišlo do spremembe eh, teh praks. Um, Bili so dnevi, ko sta dva ali tri države lahko narekovale eh, rešitve ali celo imena celotni evropski celini in ti dnevi so mimo. Skrbi pa me, ko sem slišal govorce pred menoj, se mi zdi, da se niste vsega, nič naučili iz tega, kar se je zgodilo na volitvah. Odločeni ste, da boste nadaljevali z istimi strategijami. Število ljudi, ki so, ki so odprto kritizirali te strategije, teh ljudi je vedno več, vedno več je kritičnih ljudi. Eh, večjih je sedaj, kot jih je bilo pred petimi leti in ta šte, to število se veča, vi pa tega ne slišite, ne slišite nobenih signalov. Vendar pa bi morali, kaj ti, če ne boste spremenili smeri, potem bodo posledice porazne. In pravim, imamo rahlo znamenje se strani sveta, da se bodo stvari, stvari morda izboljšale, vsaj upam veliko upanja pa sem izgubil, odkar sem prišel sem in prisluhnil temu, kar ste povedali. Vendar pa, ko je Uh, ko, se, ko bo stvar že narejena, prosim, spomnite se, da sem vas uh, opozoril. Hvala, predsednik Legutko, sedaj pa predsednik Širdevan. Izvolite v imenu skupine GUE. Ja, Hvala za besedo, predsednik. Uh, Dovolite mi, da vam najprej čestitam za vašo izvolitev. Upamo, da boste predsednik, ki se bori za preglednost in za demokracijo in da boste tudi branili pravice parlamenta napram komisije in sveta. No, ko že govorimo o svetu, predsednik Tusk je seveda najšel rešitev za prerasporeditev in porazdelitev mest, sam pa pravim, da je najhujši škandal, da ste prišli do teh rešitev za zaprtimi vrati, saj je bilo nepregledno. Parlament pri tem sploh ni sodeloval, s tem ste poteptali demokracijo v Evropi in spodkopali zaupanje naših državljanov. Škoda je nepopravljiva. Tisti, ki niso mogli sooblikovati teh rešitev, so razočarani. Zdi se mi, da gre sedaj samo za razdelitev vodilnih mest, ne pa za vsebino. Mi, zeleni, pa smo dobili tudi poslancev od naših državljanov, da poskrbimo za politični preobrat in mi bomo prevzeli to odgovornost. V zadnjem tednu so se seveda različne politične skupine med sabo pogajale, hotele so seveda pripraviti koalicijsko pogodbo zeleni skupaj z eh, liberalci, pa tudi z socialisti. Ja, seveda kompromisi so pomembni, ampak Vseeno to ni bilo dovolj. Zeleni si želijo res konkretnih ukrepov za boj proti podnebnimi spremembami. Želimo si imeti več socialne pravičnosti, boj proti pranju denarja. Tukaj si želimo več večine v našem parlamentu. No, potem pa smo pred kratkim z Merkosurjem podpisali trgovinski sporazum. To je zame nesprejemljivo. Ne more biti politika Evropske unije, da potepta človekove pravice in uniči naše okolje za nekaj evrov. Ta sporazum je bil tudi podpisan z desničarsko vlado v Braziliji. To popolnoma nasprotuje vrednotam Evropske unije. Tega sploh ne morem razumeti in sebi želel pozvati, da se uprete temu podpisanemu sporazumu. Mi smo tudi za to, da imamo humano politiko priseljevanja, s katero bomo zagotovili dostojanstvo vseh ljudi. Ja, vesel sem tudi, da je Italija iz pripora spustila kapetanko vlade Life Watch. Ja, moramo poskrbeti za napredni preobrat Evropske unije in levica vam je že poslala naš program in hočemo, da se te spremembe dejansko uresničijo. Hvala. Sedaj pa gospod Begin med uh, neopredeljenimi. Gospa Begin. Dragi kolegi, v roko imam pogodbo o delovanju Evropske unije in vse vabim, da jo podrobno in pozorno preberete. Od, v, odkrili boste, koliko krat je, bi, so, je bil kršena ta pogodba in uh, ni prišlo do solidarnosti do Italije glede migrantom in uh, pri torej kršil se je, da, dobesed, da se je dobesedno upoštevala za nekatere, pri drugih pa se ni tako dobesedno upoštevalo. Potem imamo sestanke sveta za zaprtimi svetu, govorimo o previdnostnem načelu in potem se dovoli uporabo glifosata, govorimo o varstvu delavcev in potem ne obstaja neka minimalna plača, ki bi zajamčila pravice milijon, milijonov evropejcev. Eh, eh, predsednik Konte je. Um, je to poudaril. Imamo uh, motor, imamo torej avto, motor pa ne dela. V zadnjih eh, tednih ste se prepirali glede uh, stolčkov. In evropske državljani pa niso razumeli nič, govorili ste o vsem drugem, ne pa o njihovih problemih, o pravih problemih. Torej je treba zamenjati motor te Evrope, treba je skupaj spremeniti pravile, dajmo več moči pa Evropskemu parlamentu pri izbiri kandidatov. Naredite tako kot vlada eh, predsed, našega predsednika Konteja. Ne glejte mirno eh, neko opero, ki je bila napisana drugje. Prava Evropa smo mi, smo mi, ki smo, eh, ki smo bili legitimno izbrani izvoljeni in mi smo tisti, ki jim nosimo težo tega in breme te, te pogodbe. Vrniti se moramo na, na začetek k tej pogodbi. Več solidarnosti, več pravic, več razvoja in me, manj naukov, manj, manj direktorjev, francosko-nemških direktorjev in manj arogance, manj oholosti. Skupaj lahko spremenimo to Evropo, to od nas zahtevajo državljani. Hvala. Onorevole. Hvala. Sedaj gospod Widekomp, minuto in pol imate na voljo. Hvala za besedo, predsednik. Veliko čast mi je, da lahko govorim v imenu največje en, edine stranke v Evropskem parlamentu in najbolje za Združeno kraljestvo je, da vas čim prej zapusti glede to, kako so seveda potekale včeraj volitve za imenovanje podpredsednikov. Vi pravite, da je to hram demokracije, no jaz v to ne verjamem, s tem ste prevarjali vse države, ki so tukaj zastopene. Ni demokratično. To je samo eden izmed razlogov, zakaj mora Združeno kraljestvo čim prej zapustiti to mesto in upam, da bo to storila na noč čarovnic. Zaradi doslednega vzorca, ki se pojavlja v naši zgodovini zateranih, ki se borijo proti tistim, ki jih zatirajo, sužni, ki se borijo proti lasnikom, kmetje, ki se borijo proti kraljem. Prav zato mora Združeno kraljestvo zapustiti Evropsko unijo in ga bo zapustila, ne glede na to, kateri jezik uporabljate. Res smo veseli, da vas zapuščamo. Prihajam iz južno-vzhodnega dela Združenega kraljestva in lahko vam povem, da vi tukaj govorite o tem, da bomo povečali širino mrežnega očesa ribičev. Samo s tem se ukvarjate, zato vas zapuščamo. Adijo. Hvala. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsednika. Eh, gospa madrides eno minuto imate na voljo. v sklepih sveta je vključena tudi nova strategija za naslednjih pet let na podlagi varstva svoboščin in pravic državljanov. Torej, Evropa se zavezuje, za, da bo varovala pravice in svoboščine državljanov, tako kot je zapisano v pogodbah, in jih bo varovala pred morebitnimi nevarnostmi. Um, torej, spoštovanje vladvine prave, dragi kolegi, pa je, naj, je temelj naših tem, nekaj temeljnega za naše državljane in to nam omogoča, da se borimo proti zunanjim in notranjim nevarnostim. Evropski svet in komisija z svojim predstavnikom tukaj danes priznavajo potrebo, da se je treba boriti proti um, grožnjam Erdogana v območju ki nas obkroža. Zaradi tega bi morali takoj uvesti sankcije in tam se odloča, če. Je, če imamo vladavino pravo in danes moramo vsi reči, reči, da smo evropski državljani, ciprski državljani. Najlepša hvala. No, predstavljam eno večjih skupin britanskih poslancev v Evropski uniji, liberalci, zeleni, ki hočemo ostati v Evropski uniji in v njih. V našem imenu vam lahko povem, da to, kar je povedala moja kolegica, ne predstavlja razmišljanje mojih sodržavljanov. Rad bi se uh, tudi zahvalil predsedniku Tusku za vso potrpežljivost, ki ste jo izkazali napram naši vladi in prosim, bodite še tako razumevajoči in potrpežljivi, kljub temu, da se zdi, da naša vlada nima nobenega načrta. V filmih bi to lahko bolje storili, ampak Brexit ni neizogiben, mnenje se spreminja, drugače nas ne bi bilo niti tukaj. tisti, ki nas podpirate, tudi potrebujete našo podporo. Hvala. Hvala, gospod Spiraki, izvolite. Gospa Spiraki. Najlepša hvala, predsednik. Predsednik Tusk, podpredsednik Ševčovič. Nov začetek, ki se obeta tukaj, predstavlja nova koalicija centra, ki jo oblikujejo Renew Europe, e LS, Zeleni in SND skupaj. Z skupnim vladanjem moramo našim državljanom zagotoviti predvsem razvoj, rast, tudi če brezposelnost v evroobmočju dosega dobre rezultate. Um, Grčija potrebuje vendarle napredek za to, da bomo uspeli. Potrebujemo ukrepe v podporo gospodarstvu eh, prek krožnega gospodarstva in izobraževanja. Potrebujemo tudi eh, varovanje evropskih eh, svoboščin in pravic. Brez popustov, brez dvomov. Mi nimamo nobenega drugega cilja in torej pred nami je že velik podnebni izziv. Vemo, koliko zaskrbljenosti imamo glede tega. Vemo, kaj se dogaja na polskem e, in na mačarskem. O tem moramo razpraviti in izvajati Evropo, izvajati politiko, ki bo Evropo naredila boljše, boljši kraj za življenje. Hvala, vsak ima na voljo eno minuto, gospa Grappini. Hvala za besedo, predsednik predsednik Tusk, komisar Ševčovič, najprej bi vam rada, seveda vsem zaželela ogromno uspeha gospodu Tusku, pa bi se tudi rada zahvalila za vso upravljeno delo, kajti v zadnjem času se seveda tudi predstavljali in zastopali vzhodni del Evrope. V svetu pa seveda obstaja veliki razkorak med Zahodom in Vzhodom. Ne gre samo za vodstvene položaje, ampak tudi za samo delovanje Evropske unije. Obstaja seveda tudi neusklajena strategija za širitev Evropske unije. preveč je razkorak, sedaj recimo kaznujete Bolgarijo in Romunijo zaradi določenih kršitev. Jaz bi vas pozvala, da spustite obe državi v šengensko območje, kajti tako Romunija in Bolgarija že spoštuje ta semeri sa merila. Na takšen način bi tudi ukrepili zaupanje naših državljanov v Evropsko unijo. Mi smo tisti, ki moramo povečati pomembnost parlamenta v Evropskem uniji. Potem pa bi se rada zahvalila tudi predsedniku Sasolju, čaka vas ogromno dela, zlasti glede pogajanj z Evropskim parlamentom. Ego, minuto. Hvala za besedo, predsednik Sassoli, predsednik Tusk. Mi imamo evropsko ljudstvo, državljane, zato imamo tudi Lizbonsko pogodbo in Evropski parlament že štirideset let zastopa naše državljane, ki so nas neposredno izvolili. In seveda Bili smo priča tudi veliki prelomnici v eh, zadnjem času. Državljani so šli na volitve, kajti vejo, da hočejo sooblikovati prihodnost Evropske unije. Vi pa ste popolnoma uničili njihove zaupanje. Predlagali ste kandidate, ki jih sploh nismo imeli v predvolilni kampanji. Timmermans je bil vodilni kandidat, ker je branik demokracije. Mi sedaj v parlamentu moramo potrditi vse kandidate, predsednico oziroma predsednika komisije in vse komisarje. In tisti, ki ne bodo spoštovali vseh ciljev, kot so recimo podnebne spremembe, vladavina prava, teh ne bomo podprli. Enako velja tudi za tiste komisarje, ki nasprotujejo temu, da se zavaruje kapetane in kapetanke ladi, ki rešujejo življenja po morju. Nina Gil, prego. Gospa Gil. Thank you, Hvala za besedo, predsednik. Res sem vesela, da ste naš novi predsednik. To je edina dobra novica. Seveda sem razočarana nad izidom zasedanja sveta. Predsednik Tusk, v času vašega mandata smo tudi poglobili razkorak z državljani Evropske unije. S tem smo si naredili medvedjo uslugo in pripričana sem, da naslednje volitve ne bodo tako uspešne, kakor zadnji tisti, ki pravijo, da je zmagala vladavina prava. Jaz pa mislim, da nemoralno ste bankrotirali celotni evropski svet. Vsi ste bili za postopek vodilnega kandidata, sedaj pa ste popustili in ste pozabili na mračne sile bodo prevzele oblast v Evropi. To so že storile v Združenem kraljestvu. Res je pomembno, da se držimo postopka vodilnega kandidata in da zavrnemo kandidate sveta. Hvala. Gospod Džambaski. Hvala za besedo, predsednik, gospod Tusk, gospod Ševčovič, ja, dosegli ste nek kompromisni svežen, ki pa temelji na mešetarjenju za zaprtimi vrati. Niste spoštovali voljivcev in državljanov. Mi smo predlagali kandidate, sedaj pa so izpuhteli. Kje so? Spremenili ste vsa načela, potem pa tudi nimamo nikogar iz osrednje in vzhodne Evrope. Dejali ste, da ste proti svežnju, vseeno pa ste glasovali za. Komu lažete sami sebe? Če vam recimo dogovor ni všeč, potem izberite Timrmanca ali pa Vebra. Ampak tega niste storili. Popolnoma ste spremenili vse vrednote. Govorite tudi o tem, da ne spoštujemo predpisov, prej je spregovorila britanska poslanka, ni vam bilo všeč, kar vam je povedala, pa ste jo prekinili. To pa res ni dopustno. Tudi če vam ni všeč, kaj vam povemo, jih ne smete prekiniti. Včeraj smo tudi govorili o demokraciji in vsi so hoteli sodelovati, vendar nimamo nikogar iz EKR in IDEA. Kadarkoli slišite nekaj drugega, potem takšno mnenje popolnoma preslišite. Imam tudi himno, gre za bolgarsko himno, kljub temu, da smo včeraj slišali evropsko himno. Gospod Giori. Gospa Giori. Grazie, signor presidente, e auguri per la sua elezione. Tiste... Čestitamo za vašo izvolitev, gospod predsednik. Hvaloságokkal lettünk gazdagabbak az elmúlt hetekben. Az első, hogy bukásra... Hvala za besedo. Ja, zadnji tedni so bili zelo pomembni za vse, ampak zdi se, da hoče sedaj svet popolnoma poteptati pravice naših voljivcev. Seveda največja skupina je e LS, ki pač narekuje, kdo bo predsedoval svetu, komisiji in tudi parlamentu. Moramo spoštovati pogodbe, kajti če jih ne bomo spoštovali, potem bodo vse rešitve propadle. Kaj smo se še naučili v zadnjih tednih? Nikoli ne smemo pravzaprav poteptati manjših skupin. Evropska unija ne more biti zgrajena na takšen način, da bo nasprotovala recimo višegrajski skupini štirih držav. Mi imamo sedaj program, imeli bomo nove voditelje, obeta se nam nov začetek. Ja, potrebujemo močne države članice, ki bodo med sabo sodelovale skladno s pogodbami. Poleg tega moramo spoštovati tudi ustave posameznih držav članic, moramo tudi spoštovati krščansko tradicijo naših držav. To je Evropska unija. Prego. Gospod predsedatelj, gospod Tusk, gospod Šeščovič. Eh, kompromis sama... Hvala za besedo. Poveče, no, vsički so nedovoljni. Ja, res nismo vsi zadovoljni in navdušeni nad tem svežnjem. Mi smo hoteli imeti demokratičen in pregleden postopek vodilnega kandidata, svet tega ni spoštoval, enako velja tudi za socialiste in nekdanje liberalce. Niste spoštovali tega načela in sicer, da politična stranka za največjim številom sedežev je tista, ki bo izbrala naslednjega predsednika oziroma predsednico komisije. To se ni zgodilo, komisija mora sedaj se do tega tudi opredeliti, šele potem pa se bomo mi odločili, ali bomo podprli vaše kandidate. Mi smo neodvisni, smo edina neposredno izvoljena evropska institucija, odločali se bomo neodvisno in ne bomo se uklonili svetu. Sem bolgar, sem pa tudi evropejec in seveda spoštujem simbole Evropske unije, gre za himno, pa tudi za zastav, vse to spoštujem. In to nas mora tudi povezovati in združevati v imenu varne Evropske unije. Gospod Flego, prosim, da se držite ene, časa ene minute. Hvala, gospod predsednik. Da, vijeće je završilo. Spoštovani predsednik Tusk, ja, svet je zaključil z delom, brali smo o rezultatih, spremljali smo pogovore in vse skupaj ni bilo najbolj posrečeno, ampak iz vsega tega mislim, da je vendarle potrebno povleči določene nauke in ko rečem povleči nauke, potem je jasno, da je marsikaj možno še izboljšati. In sicer pričakujemo, da bodo ljudje, ki bodo tu nam namenjali svoje zaupanje, pričakujejo tudi jasne rešitve. Ne imamo več časa za razpravo o delitvi s točkom, pa da se konkretno začnemo pogovarjati o tem, kaj se bo dogajalo v prihodnih petih letih in da se začne jasno polagati računi tem v parlamentu, ki mora v sodelovanju s komisijo poskrbeti za to, da ne bomo zaostajali za ZDA in Kitajsko, moramo svetovno najbolj na najvodilnejšem položaju. Zato je treba zaključiti z razpravo o stočkih in pa namesto tega začeti z razpravo o konkretnem delu. Roberto, v minuto. Gospod Ezel, za eno minuto. Ďakujem pekne, pán eh, predseda, pán eh, predseda Tusk, eh, pán... Hvala za besedo, dragi predsednik, predsednik Tusk, gospod Ševčovič. Glede samega načela vodilnega kandidata, ja, hoteli smo ga podpreti, potem pa je Evropski svet seveda se za zaprtimi vrati odločil drugače, niso spoštovali geografskega ravnovesja. Države Višegrajske skupine so predlagale zelo dobrega kandidata, ki je tudi z nami na plenarnem zasedanju, pa ga niso izbrali, ker pač prihaja iz tega območja Evropske unije in če je temu tako, potem je to zelo slabo sporočilo voljivcem v vzhodni in srednji Evropi. Kako bomo to mi pojasnili našim državljanom, ki morajo seveda zaupati v demokracijo? Onorevole Mariani, prego. Mariani? Gospod Mariani? V mikrofon. V mikrofon, prosim. Hvala, gospod predsednik. Sem eden novih poslancev v tem eh, zboru in imam eh, še vedno določene iluzije. Danes smo slišali veliko o vrednosti demokracije, spoštovanju manjšin, o vsem tem, kar obravnavamo kot vrednote, ne da bi kadarkoli o tem konkretno govorili. Žal sem včeraj kot številni sodeloval pri izključitvi parlamentarcev, ki predstavlja 20 odstotkov tega eh, zbora, kajti kot eh, je bilo rečeno, naj prihajamo iz skupine EKR ali ID, smo vsi zavezani Evropi, morda ne takšni, kot predlagate vi. Torej, velika načela, vse lepo in prav, ampak mi ustrajamo na nečem, kar eh, ne sme izključevati takšnega števila parlamentarcev in zato. Menim, da nam ostaja preveč iluzij ali so ti mali dogovori o porazdelitvi stolčkov v tem zboru dejansko tisto, če se srce poslužujete ali pa zgolj govoričite o dejanski demokraciji in reprezentativnosti. Olekas, prego, un minuto. Gospod Olekas, za eno minuto. Dėkoju, dėkoju ponas pirmininkė už galimybę pasakyti. Sveikinu jūsų besedo. Hvala, da ste mi dali priložnost, da nekaj povem. Ja, predsednik Zasoli, vse čestitke predsedniku Tusku in komisarju Ševčoviču, pa bi se tudi rad zahvalil. Bi se pa rad pridružil tistim, ki so dejali, da ni nekega ravnoteža med vzhodom in zahodom pri porazdelitvi novih vodilnih mest. Ja, res se moramo pogovarjati o tem, kako lahko tudi izvoljeni poslanci predstavijo svoje predloge glede zasedbe teh mest in glede sodelovanja med svetom in parlamentom. Brez enakopravne zastopanosti ne bomo mogli razrešiti izzivov, ki so povezani z določenimi deli Evropske unije. Gre za podnebne spremembe, za družbeno vključeno za revščino. Res moramo sodelovati med sabo in doseči naše cilje, zato pa morajo med sabo bolje sodelovati tudi vse institucije. Svet tega ni storil. Mi smo člani parlamenta, mi lahko to storimo, svet lahko prosimo, da je bolj čekati v prihodnosti. Hvala, sedaj pa v imenu komisije eh, podpredsednik Ševčovič. Hvala za besedo, predsednik. Rad bi se zahvalil vsem poslancem in poslankam, ki so se vrnili z večjim zagonom, bolj ste ambiciozni. Danes sem slišal tudi zelo zanimive zamisli. Dejali ste tudi, da moramo bolje sodelovati glede strateške agende za prihodnost. V zadnjih petih letih smo se res potrudili in smo hoteli poskrbeti za to, da bo Evropska unija vodilna pri boju proti podnebnim spremembam, ustvarjamo sodobno, trajnostno gospodarstvo. In v tem novem svetu moramo tudi poskrbeti za to, da bomo ustrezno izvajali vse direktive in uredbe, ki so bile že sprejete. To, kar so dejali voditelji političnih strank. Prosili ste nas, da v naslednjih letih zgradimo zeleno, pravično Evropo. To bomo tudi storili v naših naslednjih politikah. Strinjam pa se tudi s tistimi, ki so dejali, da mora novo gospodarstvo biti vključeno, energetska revščina mora biti odpravljena, vsi morajo imeti upanje v novem gospodarstvu, tudi tisti, ki so sedaj na robu Evropske unije oziroma ki živijo v mestih, v stavbah, ki niso energijsko učinkovite. Moramo zgraditi novo gospodarstvo, polno upanja za našo prihodnost. Potem pa še to, kar je dejala Irače Garcia. Moramo pa seveda se hitro dogovoriti o naslednjem večletnem finančnem okviru. Ne smemo izgubiti časa tednov, mesecev, ampak moramo ukrepati čim prej in seveda zgraditi tiste projekte, ki jih lahko finančno podpremo. Pri tem pa tudi računam na finsko predsedstvo. Moramo zgraditi gospodarstvo, ki ne bo samo zeleno in čisto, ampak tudi konkurenčno. Pri tem pa moramo upoštevati vse tehnološke megatrende pametno računalništvo, robotizacijo, digitalizacijo. To je nujno, tako da bomo lahko konkurenčni ZDA in Kitajski. Pripričan sem, da to lahko storimo na evropski način, da bomo spoštovali državljane, okolje in mednarodne pogodbe ter obveznosti. Gospodu Širdevanu pa bi želel tudi zagotoviti naslednje. Ja, uh, sklenili smo trgovinske sporazume, ki pa seveda spoštujajo najvišje delovne, okoljske in socialne standarde. Na takšen način smo se postavili po robu protekcionizmu, ki je sedaj v porasti. Komisija bo seveda z vami tudi se pogovarjala o celotni filozofiji, ki nas je vodila do sklenitve tega sporazuma. Glede britanskih kolegov, žal nam bo, da nas zapuščate in da nas boste zapustili, čeprav upamo, da vam tega ne bo treba storiti. Tisti iz vrst ideja, bom zelo diplomatski. Ne, od vas pa res ne bomo poslušali na oko glede tega, kako je treba voditi v Evropski uniji. Dragi poslanci, drage poslanke, predsednik parlamenta, predsednik sveta, čisto na koncu bi želel vse samo prositi, da poskrbimo za to, da bomo naslednji letošnje leta izkoristili za to, da bo svet bolj evropski, kajti svet potrebuje združeno močno Evropo. Hvala, podpredsednik Ševčevič, sedaj pa odgovor predsednika Tuska. Izvolite. Dragi predsednik, želel bi, da bi naše dve instituciji sodelovali na najboljši možni način. Danes se bom zdržal vsakega komentarja. Upam, da bomo prevzeli odgovornost, da bo novo vodstvo dobro uravnoteženo v vseh pogledih. Hvala. E Hvala. Sedaj pa se zahvaljujem predsedniku Tusk in podpredsedniku Ševčoviču, da sta bila danes z nami tukaj, razprava se zaključuje. Zahvaljujem se tudi vsem kolegom, ki so sodelovali v tej pomembni razpravi. Predlagam skladno z člano, členom 102, da takoj sprejmemo zapisnik iz včerajšnjega zasedanja, kar pa zadeva današnje zasedanje, bo zapisnik uh, um, potrjen v nas, začetku naslednjega zasedanja. Od socialistov in demokratov sem dobil zahtevo po spremembo imenovanja v uh, odboru gospa Kutajan na mesto Mirjam Dali v odboru za industrijo, raziskave in energijo. Gospa Kocolino na mesto gospe Pizapija v pod odboru za človekove pravice. Ima kdo kakšne pripombe? nikogar ne vidim. No, torej sta obe imenovanji sprejeti. Hvala vsem za sodelovanje in zaključujem zasedanje Evropskega parlamenta. Hvala.